Ja witam państwa bardzo serdecznie. Czas mam bardzo. Spoštovane gospe in gospodje, prisrčno dobrodošli. Imamo zelo malo časa. Naš program je izredno natrpan. Ta sestanek eh, poteka ob ponedeljkih. Torej najprej sprejem dnevnega reda, če ni ugovorov je sprejet, imamo 15 jezikov. Bomo kar začeli z točko tridnevnega reda nepoštene trgovske prakse. Gospod Tes, eh, predsedujoči, imamo enak problem, kot smo ga v preteklosti že imeli pred dvema uroma sem prejel glasovalni seznam in nisem sposoben, da glasujem o nepoštenih trgovskih praksah. Kajti potrebno eh, bi bilo, da bi glasovali naslednji teden v Bruslu, zato da bi lahko vse ustrezno pregledali. Skratka, eh, ta časovni menedžment tukaj se mi zdi nemogoč. To sem pogosto kritiziral in to eh, ponovno kritiziram in dajem predlog, da se to prestavi na naslednji teden. Proszę Państwa, e, problem wynika, problem wynika z tego. E, problem je nastal zaradi tega, ker imamo zelo tesen dnevni red. E, želimo, da bi bil ta pomemben dokument sprejet in sicer v še tem zakonodajnem obdobju in mora iti skozi celoten postopek. Mislim, da poročevalec to lahko boljše razloži pred tem pa dajem besedo gospe mcguinness. potem pa gospodu poročevalcu de castru. hvala predsedujoči strinjam se s tem kar je povedal gospod dess načeloma kajti vsak ponedeljek večer so stvari težke bili smo na različnih sestankih ampak kot bo poročevalec pojasnil gre tu za časovno stisko tudi in je treba reči, da so naši asistenti delali na tem ogromno, cel vikend tudi, da bi pripravili glasovalni seznam. In uh, gospod Des ima prav, ko pravi to, kar pravi, ampak hkrati moramo razumeti, da če zamudimo s tem glasovanjem, bo to všeč nekaterim ljudem, ki si ne želijo sprejetja te zakonodaje. Zato bi bilo dobro, da uh, poročevalec pove nekaj več podrobnosti o tem v e, tem kierunku šla przecież moja wypowiedź. Czy jeszcze... E, ja, to je tudi moje mnenje. Še kdo? Gospod Des, prosim. Ja, hvala, predsedujoči. Imam dodatno vprašanje za uh, upravo, ali je dejansko tako pomemben ta en teden. Uh, tega si ne morem predstavljati. Ko bomo naslednji teden glasovali v Bruslju, bi lahko glasovali o tem, kajti mislim, da bi to moralo biti možno.

Torej, rekel sem, da seveda razumem, da uh, imamo zelo tesen dnevni red. Mm, tudi ko smo sprejemali uredbo Omnibus, je, je bilo tudi težko. Bili so trilogi in da bi to še ustrezno lahko zaključili. Skratka, bil je zelo, zelo tesen dnevni red. Eh, zasedanje triloga so potekala hkrati z glasovanjem v plenumu in to tudi ni bilo ravno pozitivno, ampak to je dejansko edina možnost. Če se želimo za komisijo in svetom dogovoriti do božiča, moramo to storiti in želimo doseči politični dogovor, sicer nam to v tem zakonodajnem obdobju ne bo več uspelo. Prav tako sem ugotovil, da so bili pripravljeni kompromisi, da je bilo mogoče doseči konsens za eh, kompromise in mislim, da gre za hvala za to celotnemu timu in sekretarjatu. Če danes ne bomo izkoristili tega sestanka v ta namen, potem mislim, eh, da je to celotno delo na kocki, da nam stvari ne bo uspelo dokončati. In dejansko eh, prosim vse prisotne, da se držimo te časovnice, kaj ti sicer eh, bo ta prilika minila. Torej potem, kar je povedal gospod Castro, mislim, da lahko nadaljujemo z glasovanji. Sprejeli bomo na znanje to, kar je povedal gospod Tes. Eh, gospod Agnew, Oprostite, to je čisto nova glasovalna kartica, ampak ne deluje. Prosim za pomoč, preden začnemo z glasovanjem. Hvala. Poprosimo pomoč tehnično, už tam ktoś do pana. E, prosili bomo za tehnično pomoč. Nekdo bo prišel za to, da vam pomaga. No, potem je vse jasno, gospod Egnjo pravi, da je vse v redu, torej lahko začnemo. Direktno lahko glasujemo o poročilu ali pa želi še poročevalec kaj povedati. No, kot že rečeno, imamo amantmaje, ta dosje je zelo pomemben, kolega De Castro je govoril o terminih, ki so še pred nami. To je tudi projekt avstrijskega predsedstva in želimo, da se o tem glasuje na plenarki v oktobru. Prosim vas za razumevanje. Amandma 61. Kdo je za? 61 za. Proti? Glasovali bomo elektronsko. Bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Triinšestdeset. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. prvi blok, eh, kompromis šest, glasujemo. Glasujemo. Kompromis šest. Konec glasovanja. Sprejeto. 182, kdo je za? Kdo je za amandma 182? Proti? Zavrnjeno. 180 za. Sprejeto. 179. Še enkrat preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno sto devetinsedemdeset kdo je za proti zavrnjeno sto šestinosemdeset za proti zavrnjeno kompromis ena glasujemo konec glasovanja sprejeto. Kompromis dve. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis tri. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. In še glas gospoda De Castra. 18. En vi, kdo je za, proti, zavrnjeno. Kompromis 4. Glasujemo. Elektronsko, prosim. Konec glasovanja. kompromis pet. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 259. Kdo je za? 259. Kdo je za? Sprejeto. 279. Kdo je za? Sprejeto. Kompromis 7. Glasujemo. kompromis sedem. Konec glasovanja. Sprejeto. Tristo. Kdo je za? Sprejeto. Dvesto. Sedemindevetdeset. Kdo je za? Proti zavrnjeno dvesto devetindevetdeset za proti zavrnjeno kompromis enaindvajset glasujemo konec glasovanja sprejeto kompromis dvaindvajset glasujemo konec glasovanja 323, kdo je za, proti, zavrnjeno. 327, za, proti, zavrnjeno. 328, za, proti, zavrnjeno. 330, za, proti, zavrnjeno. 331, za, proti, zavrnjeno. 333, za, proti, zavrnjeno. Kompromis 23, glasujemo. konec glasovanja sedaj glasujemo o amandmaju D V trinajst z roko, kdo je za sprejeto kompromis štiriindvajset glasujemo Konec glasovanja. Kompromis sprejet. 352. Gospod Egnjo, prosim. Težave imam z tolmačenjem eh, pri kompromisu. 23 nic se ni pokazalo na ekranu. Bil prijeti, pa ne pošti, dziękuję za uwagę sprejeto. Hvala, da ste upozorili. 352, kdo je za, proti, zavrnjeno. 394 za, proti, zavrnjeno. 446 za, proti, zavrnjeno. 407 za, proti sprejeto. V redu. Štiristo sedem še enkrat. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala za upozorilo. Tristo sedeminpetdeset, kdo je za? Sprejeto. Tristo 300 triinpetdeset za, proti sprejeto. Tri, pet, štiri, kdo je za, sprejeto. Tristo oseminpetdeset za, sprejeto. Tristo devetinpetdeset za, sprejeto. Petsto ena za, proti. To bomo preverili. Glasujemo konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 400 in naslednji za sprejeto. 410 za sprejeto. Štiristo devetnajst. štiristo za sprejeto tristo šestdeset za sprejeto tristo enainšestdeset za sprejeto kompromis petindvajset glasujemo kompromis petindvajset konec glasovanja sprejeto. Kompromis devetindvajset, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis šestindvajset. Konec glasovanja. Sprejeto. Tristo petinosemdeset za, hvala, sprejeto. 389 za, sprejeto. 390 za, sprejeto. Gospod Caputo, lahko prosim dvignete roko, saj ste vendar koordinator? Tristo dvaindevetdeset za, sprejeto. Tristo triindevetdeset in, eh, naslednji, sprejeto. NV petintrideset in podobni. Štiristo štiri, kdo je za? Sprejeto. Štiristo pet za. Zavrnjeno. Štiristo šest za, proti, zavrnjeno. Tristo petintrideset za. Štiristo šest, preverjamo še enkrat. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 435. Za, proti, zavrnjeno. 409 za, sprejeto. 412, 414 za, sprejeto. 413 za, sprejeto. 420 in podobni. Za, proti? Preverili bomo. Štiristo dvajset. In naslednje, kdo je za? Preverili bomo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tristo devetindevetdeset, kdo je za sprejeto? Kompromis sedemindvajset, glasujemo. konec glasovanja sprejeto. Nadaljujemo za štiristo petnajst, kdo je za, proti, zavrnjeno. štiristo šestnajst za, sprejeto. štiristo sedemnajst za, preverili bomo, štiristo sedemnajst, ne, štiristo šestnajst preverjamo, glasujemo. konec glasovanja zavrnjeno z enim glasom večine štiristo sedemnajst kdo je za proti zavrnjeno štiristo osemnajst za sprejeto štiristo dvaindvajset za sprejeto štiristo štiriindvajset za sprejeto štiristo petinštirideset za sprejeto 426 za, proti ... Zavrnjeno. 427 za, sprejeto. 428 za, proti ... Zavrnjeno. 448 za, sprejeto. 430, kdo je za? Sprejeto. 431 za sprejeto. 449 za, sprejeto. 432 za, proti. To bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 433 za, proti. Zavrnjeno. Albert, ti si glasoval proti. Glasujemo. Zanekam glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 434 sprejeto, 451 za, proti, zavrnjeno. 436 za, sprejeto. 453 za, proti. To bomo preverili, 453, preverjamo. Dobro, potem se bomo vrnili še nazaj. 451, 451 preverjamo sedaj. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 436 bomo prav tako preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. 451. sprejeto. 453 za, proti, zavrnjeno. 437 za, sprejeto. Tri, štiri, sedem, preverjamo. Konec glasovanja.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 To bomo preverili. 440 preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto. 442 za, proti, zavrnjeno. 443, kdo je za, proti. To bomo preverili. 443, preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Štiristo štiriinštirideset, kdo je za? Sprejeto. Štiristo enajst za, proti? Zavrnjeno. Štiristo štiriinpetdeset za, sprejeto. Kompromis osemindvajset glasujemo štiristo štiriinpetdeset preverjamo zamikam konec glasovanja zavrnjeno z enim glasom večine Kompromis 28. Glasujemo. Zamekam. Konec glasovanja. Sprejeto. 47 nič. Kdo je za? 470. Sprejeto. štiristo kdo je za, proti, zavrnjeno. štiristo eh, zavrnjeno. štiristo za, proti, zavrnjeno. štiristo za, sprejeto. štiristo za, proti, to bomo preverili, štiristo preverjamo, glasujemo. konec glasovanja zavrnjeno štiristo osemdeset za proti zavrnjeno štiristo dvainosemdeset za proti zavrnjeno štiristo štiriinosemdeset za proti zavrnjeno štiristo oseminosemdeset preverili bomo štiristo glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 488 za. Sprejeto. 490 za, proti, zavrnjeno. 492 za, štiristo preverjamo glasujemo konec glasovanja štiristo konec glasovanja zavrnjeno mm, želeli ste preveriti ta amandma štiristo dvaindevetdeset Kdo je za 492 proti? Gospe in gospodje, prosim vas, da ne govorite in dvigate roko. Še enkrat, 492 za proti, zavrnjeno. 496 za proti, zavrnjeno. 497 za proti, zavrnjeno. 498 za, proti sprejeto. Predlog spremembe 500 za, sprejeto. Kompromis 30. Glasujemo. Konec glasovanja. Nadaljujemo. Za 508, kdo je za? sprejeto. 509 za, proti, zavrnjeno. 41 za, sprejeto. 511 za, proti, zavrnjeno. 42 za, sprejeto. 512 za, proti, zavrnjeno. 43 za, sprejeto. Sprejeto. 515 za, proti, zavrnjeno. 516 in NV 59 za, proti. Preverili bomo, glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Kompromis osem. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 524. 524 za, proti, zavrnjeno. Kompromis 9. Glasujemo. kompromis devet prosim konec glasovanja petsto dvaintrideset kdo je za sprejeto kompromis deset glasujemo zamikam glasovanje konec glasovanja Konec glasovanja sprejeto. Petsto, torej. Sedaj bomo skočili na kompromis deset. Kompromisu jedenajstega. Odpiram glasovanje. Kompromis enajst, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 12. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 577 za, sprejeto. 924 za, sprejeto kompromis šestnajst glasujemo konec glasovanja sprejeto kompromis trinajst glasujemo konec glasovanja kompromis štirinajst glasujemo konec glasovanja. Sprejeto 595, kdo je za, proti zavrnjeno. Kompromis 17, glasujemo. Konec glasovanja. Kompromis sprejet 599. Kdo je za? Hvala, sprejeto. Šesto. Kdo je za? Sprejeto. Šesto ena. Imko. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Šesto dva. Za? Proti? Zavrnjeno. Kompromis petnajst. Glasujemo. konec glasovanja. Kompromis sprejet. 614, kdo je za, sprejeto. 615 za, sprejeto. 617 za, sprejeto. 618 za, sprejeto. 619 za, sprejeto. 620 za, sprejeto šeststo dvaindvajset za, sprejeto. šeststo štiriindvajset za, eh, proti zavrnjeno. šeststo petindvajset za, proti zavrnjeno. šeststo sedemindvajset za, proti sprejeto. Sedaj glasujemo o bloku skupaj s predlogi sprememb za evropsko mrežo in sicer na člen 7. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Deve 26. Kdo je za? Sprejeto. Kompromis 18. Glasujemo o kompromisu 18. Konec glasovanja. Kompromis je sprejet. 48 imko. Gospoda Dantana, kdo je za sprejeto? 655 za sprejeto. 657 za sprejeto. Kompromis 19. Glasujemo. Konec glasovanja. Kompromis sprejet. Kompromis 20. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Šeststo sedemdeset za, sprejeto. Šeststo dvainsedemdeset, triinsedemdeset za, proti, zavrnjeno. Šest sedem ena, šest sedem štiri, kdo je za, proti, zavrnjeno. Šeststo petinsedemdeset za, proti, zavrnjeno šeststo šestinsedemdeset za, proti zavrnjeno. Šeststo oseminsedemdeset za, sprejeto. Sedaj pa uvodne izjave. Amandma ena, kdo je za? Sprejeto. Dve, sprejeto. EMKO ena, NB ena. Kdo je za? Sprejeto. Tri. In naslednji, kdo je za? Sprejeto. Šestinšestdeset, kdo je za? Proti zavrnjeno. Kompromis ena in trideset. Kompromis ena in trideset. Glasujemo. konec glasovanja. Šestinsedemdeset, kdo je za? Sprejeto. NV tri za, proti, zavrnjeno. IMKO štiri za, zavrnjeno. Sedeminsedemdeset za, zavrnjeno. Oseminsedemdeset, zavrnjeno. Kompromis dvaintrideset, glasujemo konec glasovanja. Sprejeto. 89 gospoda Dantana. Navajam imena, zato da se boste bolje znašli, kdo je za. Sprejeto, hvala. 8 poročevalca za. Sprejeto, 90 za proti, zavrnjeno. 91 za, proti, preverjamo 91. Glasujemo, konec glasovanja, zavrnjeno. Imko 8. Kdo je za? sprejeto, dvaindevetdeset za, proti, zavrnjeno, triindevetdeset za, proti, zavrnjeno, devet pet za, sprejeto, kompromis triintrideset, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromis štiriintrideset kompromis štiriintrideset konec glasovanja sprejeto sto šestnajst kdo je za proti zavrnjeno kompromis petintrideset glasujemo o petintrideset konec glasovanja sprejeto kompromis šestintrideset glasujemo sprejeto. Kompromis 37. Glasujemo. Konec glasovanja. Kompromis 38. Glasujemo. Sprejeto. 133. Kdo je za? Sprejeto. 134 za, proti zavrnjeno. 135 za, proti zavrnjeno. 136 sprejeto. 138 eh, sprejeto. 140 za, proti. To bomo preverili. Konec glasovanja. Sprejeto z enim glasom večine, čestitke, 141 za, proti, zavrnjeno, 142 za, sprejeto, kompromis 39, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto, 154, kdo je za, sprejeto, kompromis 40, glasujemo. konec glasovanja. Kompromis 41, glasujemo. Konec glasovanja. Kompromis prejet. Kompromis 42, glasujemo. Konec glasovanja. 170. Kdo je za? Sprejeto. E, Imko 19 sprejeto. Imko sprejeto. 171 in ostali sprejeto. 178 za, proti, zavrnjeno. Sedaj bomo glasovali.

Torej, na kateri strani zdaj te stvari gledamo? Še enkrat bi morali glasovati, pravi nekdo. Mhm. Glasujemo okay. še uh, raz, glasujemo nad popravko NV18. NV18, to bomo elektronsko preverili, to je četrta stran glasujemo o predlogu Envi 18. Konec glasovanja Envi 18. Konec glasovanja. NFTD preveč. Konec glasovanja. Že zadnjič se je to zgodilo, trije člani FDD-a so tukaj, trikrat so glasovali. So glasovali. Ne zaupajte stroju, torej uprostite za to napako. Proszę Państwa, dobrze. Wolny Koniec głosowania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 Torej moramo še enkrat glasovati. Okay. Glasujemo popravki 240, 240. 240, 242, 43, 41 na strani 4. Kdo je za? za te predloge, proti, zavrnjeno. 246, 48, kdo je za gospa Megines sprejeto? 249 je bil umaknjen, 250, kdo je za, proti, zavrnjeno,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 o pogajanjih z svetom, z pravilom 73. Pogajalski tim, glasujemo. Tretje, odpiramo. Tretje glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. sedaj mi ne preostane nič drugega, kot da dam besedo poročevalcu. Prosim, imate besedo. Samo da se zahvalim še enkrat eh, vsem kolegicam, kolegom, poročevalcem v Senci, gospodine Gines, Katajnen in tako naprej. Eh, vsi so dejansko trdo delali in sedaj smo dosegli veliko večino mislim, skratka, hvala vsem poročevalcem v senci za to, da bomo lahko 22. Eh, eh, šli okrepljeni na plenarno zasedanje. Hvala Timu, ki je delal noč in dan. Hvala tudi sekretarjatu dejansko je bilo opravljeno čudovito delo in poskušali bomo to eh, zaključiti še pod avstrijskim predsedstvom. Hvala. Imamo še veliko dela pred seboj, tudi pred vami je veliko dela in pred vsemi sodelavci. Eh, tudi sekretarjat in poročevalci v senci imajo veliko dela in dobro bi bilo, če bi ta dosje dokončali v tem mandatu. Eh, to je pomembno navodilo za vse. Eh, IMKO, gospa McGuinness, so bili pristojni za to, potem je to šlo naprej, potem je prišlo do konflikta med odbori. Torej, zahvaljujem se za to, da smo lahko danes glasovali o tem. Zahvaljujem se vsem, ki ste pomagali zaključiti to. Vsel sem na znanje besede gospoda Desa. Gospod eh, Kalinovski mi daje znak, da moramo pospešiti naše delo danes. Še enkrat hvala lepa. Sedaj nadaljujemo s točko štiri, eh, zmanjšanje eh, vpliva. Eh, gospod Kalinovski, res smo bili hitri, torej zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje. Poročevalec je gospod Rope. Najbolje bi bilo, če vi sedaj prevzamete besedo, pa bodite kratki. Žodi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 215 predlogov sprememb je bilo predloženih, mislim, da je to dobra številka. Kar se tiče pristojnega, nismo pristojni odbor za to zadevo, imamo samo, torej mi pripravljamo samo mnenje in tu ne smemo pozabiti, da je pristojni odbor, odbor za okolje, NV in oni bodo torej tisti, ki bodo sprejeli končno odločitev Tu se želimo osredotočiti predvsem na plastične proizvode, ki se uporabljajo v kmetijstvu, kajti glede tega komisija ni dosti povedala in vemo, da eh, plastika onesnažuje naša morja, našo podtalnico, ampak hkrati je treba tu govoriti tudi o mikroplastiki in tu želimo povdariti da, eh, je, da so mikroplastični proizvodi različni, odvisni, odvisno od regij, ponekod in njihovo nasneževanje. Ponekod se zelo dobro razgrajujejo, drugot pa ne. Zato potrebujemo tukaj dober rezultat. E, e, no, ta tema je zelo pomembna in zanimiva. Nisem vedel, da so ti mikrovidiki tako pomembni. Gospe in gospodje, sedaj bomo glasovali. Kompromis številka ena. E, konec glasovanja. Štiriindevetdeset za, sprejeto. Šestindevetdeset za, sprejeto. Osemindevetdeset za, sprejeto sprejeto. 99 za, sprejeto. 106. Kdo je za 106? Sprejeto. 105 za, proti. To bomo preverili. 105 konec glasovanja. Sto sedem za, proti, zavrnjeno. Kompromis tri. Glasujemo. Konec glasovanja. Kompromis je sprejet. Kompromis štiri. Glasujemo o kompromisu štiri, konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis pet. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis šest. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis sedem. Konec glasovanja. Kompromis osem. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis 8. Kdo je za? Ne, se upravičujem. Kompromis 9. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis deset. Konec glasovanja. Sprejeto. 176. Predlog 176 gospoda Kabuta za, proti. To bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. E, kompromisi so bili sprejeti vsi. In tako bomo zdaj skočili na stran 9. Kompromis nič. če ne bi sprejeli vseh kompromisov, eh, potem ne bi naredili tega preskoka. Se pravi, na deveti strani, vsaj pri meni, je ta kompromis nič. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Pod predlog spremembe 29, gospe Hazekamp, kdo je za? Proti? Zavrnjeno uvodne izjave 5 in 5a. Mi bomo preverili predlog spremembe 29. Glasujemo. Glasujemo o predlogu spremembe 29. Hvala. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj uvodne izjave. Ne. Predlog spremembe 40. Kdo je za predlog spremembe 40. Kdo je proti? Zavrnjeno. Kompromis 2. Glasujemo. Če je 40 sprejet, pride na vrsto kompromis 2. Kompromis 2 torej.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 53. Gospoda Dantana, kdo je za? Proti? Preverili bomo 53. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 56. Ne, najprej 55. Kdo je za? Sprejeto. 56 za, sprejeto. 57 za, sprejeto. 58 za, sprejeto. 59 za, proti. Preverili bomo 59. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. 62. Za. 62 za, proti. Zavrnjeno. 63 za, sprejeto. 64 za, sprejeto. 65 za, sprejeto. 66 za, sprejeto. 67. Kdo je za 67? Proti? Preverili bomo 67. Glasujemo. O 67. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 68 za, proti, zavrnjeno. 69 za, sprejeto. 71 za. Kdo je za 71? Proti? Preverili bomo 71. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 72 za. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. 73 za, proti zavrnjeno. 74 eh, za, proti zavrnjeno. 75 za, proti zavrnjeno. 77 za, sprejeto. 78 za, sprejeto. 79 za, sprejeto. 80 za, proti zavrnjeno. 81 za, proti zavrnjeno. 8. Poročevalca za, proti, zavrnjeno. Preverili bomo predlog spremembe 8. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 82 za. Sprejeto. 84. Sedaj predlog spremembe 84 za. Sprejeto. 9 za, proti. To bomo preverili. Predlog spremembe 9. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 85 za. Sprejeto. 86 za. Sprejeto. 87 za, sprejeto 88 za, proti zavrnjeno. Predlog spremembe 10 za, sprejeto. Sedaj eh, glasujemo o mnenju z spremembami, torej glasujemo o celotnem mnenju. mnenje je bilo sprejeto. Pripravljavcu mnenja čestitamo. Ali želite besedo? Če ne, potem bomo sedaj glasovali o poročilu gospoda Bude. Vi boste to prav gotovo bolje naredili kot jaz. Prosim, beseda je vaša.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 za odbor Envi in eh, večina predlogov sprememb je namenjenih predvsem temu, da zagotovimo večjo transparentnost in preglednost ter izboljšamo komunikacijo eh, ter se izognemo eh, birokratskim postopkom. tu ni bilo potrebe po kompromisih, saj so bili predlogi sprememb razmeroma malo številni in zato mislim, da je prav, da gremo in glasujemo o celoti predlogu sprememb. Ja, tu imamo konkretna tehnična vprašanja. Skoraj da nemogoče je bilo to narediti. Kdo je torej za predlog spremembe 4? Gospod Kaputo, sprejeto. 8 za, proti, zavrnjeno, 9 za, proti zavrnjeno. 10 za, proti zavrnjeno. 11 za, proti zavrnjeno. 12 za, proti zavrnjeno. 13 za, sprejeto. 15 za, sprejeto. 16 za, proti zavrnjeno. Preverili bomo predlog 16. Eh, konec eh, glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 17 za, proti, zavrnjeno 18 za, proti, zavrnjeno 19 za, sprejeto. 20 za, sprejeto. 21 do 23 za, sprejeto 24 za, proti, zavrnjeno 25 za, proti, zavrnjeno 26 za, proti, zavrnjeno 27 za, proti. Preverili bomo 27. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 28 za, proti, zavrnjeno. 29 za, proti, zavrnjeno. 30 za, proti, zavrnjeno. 31 za, sprejeto. 32 za, sprejeto. 33 za, proti, preverili bomo 33. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 34 za, proti. Ja, gospe in gospodje, tu bi morali imeti isti rezultat, vendar to bomo še enkrat preverili. Zamekam. Konec glasovanja. Sprejeto. 35 za, proti. Preverjamo predlog spremembe 35. Konec glasovanja. Zavrnjeno 36 za, proti, zavrnjeno 37 za, proti. To bomo preverili. Konec glasovanja. Sprejeto. 38 za, proti. Sprejeto. 39 za, sprejeto. 40 za, proti. Preverili bomo 40. Um, odpiram glasovanje. Konec glasovanja. zavrnjeno. Štirideset za. A, to smo imeli. 41, 42 skupaj. Za, proti, zavrnjeno. Prvi del je brezpredmeten. Sedaj bomo glasovali o drugem odstavku 43 za proti zavrnjeno. Predlog spremembe. 38 je bil sprejet, o tem ne glasujemo drugi odstavek. Kdo je za drugi odstavek? Za? Proti? Sprejeto. Predlog spremembe 3 za. Sprejeto. 44 za. Proti? To bomo preverili. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 45 za, proti, zavrnjeno. 46 za, sprejeto. 47 za, sprejeto. 5, sprejeto. 6, sprejeto. 7 za, sprejeto. 1 za sprejeto. E, sedaj glasujemo o mnenju v spremenjeni obliki. Konec glasovanja. Sprejeto. Najlepša hvala, gospod Kaputo, želite besedo? Hvala lepa e, vam in tudi vsem sodelavcem. Sedaj pa nadaljujemo eh, s gospodom Budo. Prosim, beseda je vaša. I don't have intervention, Mr. President. Ničesar posebnega nimam povedati, stvari so jasne. Yes. Popravki pierwsza i druga, odrzucające propozycje komisji.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 vendar mi moramo glasovati še o celotnem mnenju. Še enkrat moramo glasovati. In sicer mi moramo glasovati o celotnem mnenju. Prej smo imeli namreč predlog spremembe, torej še enkrat glasujmo. Glasujemo.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 sprejemu mnenja, kot je bilo spremenjeno. Torej, še enkrat morate glasovati za, če želite, da je tako, da ne bo kakšnega nesporozuma tukaj. Ne govorimo o predlogu, ampak o mnenju, ki zavrača predlog.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 Vse to smo sedaj opravili v eni uri in desetih minutah, celo hitreje, kot smo mislili. Zato se moramo zahvaliti gospodu Kalinovskemu, ki je poskrbel, da smo hitri. Sedaj pa hoče zapustiti dvorano, če sem pravilno razumel. Zvonili do njega. Kdo to zvoni? Ta ni prijatelj, oj. A, vem, vem, vem. A, mogoče to gošiš.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 na seji v Bruslju eh, bom izrekel tudi zahvalo za organizacijo obiska. Gospod eh, Carthy, beseda je vaša. Ja, tukaj sem. Hvala lepa, predsedujoči naj se zahvalim sekretarijatu, nekaj težav smo imeli pri usklajevanju časa in se opravičujem eh, članom za to, da stvari zdaj trajajo nekoliko dlje, bom pa skušal biti čim krajši. Skozi leta so se tarifne kvote v STO-ju povečevale, kar je kazalo na kompenzacijo eh, stališča širitve EU in seveda stališča tudi nekaterih trgovinskih sporov. Zdaj pa izstop eh, Velike Britanije oziroma Združenega kraljestva morda pelje v nasprotno smer, da bomo torej, tarifne kvote eh, v okviru STO si razdelili zato, da, tem, da se odrazi novo stanje. Veste, da je kmetijski sektor najbolj uh, udeležen pri tem, kaj ti seznam tarifnih kvot je v veliki miri uh, seznam kmetijskih oziroma nekmetijskih proizvodov. Tu gre za zelo občutljivo oceno, ki jo je treba narediti za to, da se absorbirajo ustrezni proizvodi in da, to, da to ne vpliva eh, negativno na cene in na stanje med eh, evropskimi kmeti. Zato je porazdelitev teh tarifnih kvot in pa metodologija mora odražati veliko ranljivost panoge tukaj, eh, in, ker je to pomembno za kmete in za, skup, za celotne skupnosti. Metodologija, ki jo predlaga komisija, je v glavnem bila dogovorjena z britanskimi partnerji in naj bi zagotovila pošteno razdelitev oziroma porazdelitev na obe strani, zato tu ne predlagam nobenih, ni, ne predlagam nobenih predlogov sprememb, kar se tiče temeljne metode, ampak samo po sebi to ne zagotavlja poštene eh, porazdelitve v prihodnje. Zakaj? Ker si je komisija prilastila pravico, da o tem tudi kasneje odloča. Veste, da Brexit prihaja z veliko hitrostjo in ustrezne, seveda je treba uh, ustrezne pogoje še določiti in tu mora biti eh, neka možnost, da se koncesije kasneje sprejemajo. Je pa Evropska komisija tukaj telo, ki ne bi smelo imeti neomejene uh, uh, uh, pristojnosti za to, Eh, moralo, morala bi pridobiti tudi soglasje Evropskega parlamenta, lahko sprejema delegirane akte, lahko uh, se eh, ukvarja z mednarodnimi sporazumi, ampak za vse druge predloge sprememb pa bi komisija morala dobiti oziroma predložiti uh, zakonodajni predlog parlamentu v skladu s pogodbami. Čeprav se zdi to morda nekoliko tehnična zadeva, ampak eh, je to pomembno. Tu so lahko stvari zelo politično občutljive. Ker se tiče obveznosti tudi eh, stališča trde ali mehke meje med Severno Irsko in Irsko, vse to moramo upoštevati in zaradi tega bodo morale biti politične odločitve, ki bodo sprejete, ustrezno utemeljene. In te politične odločitve nikakor ne smejo iti mimo pregleda našega parlamenta. Uporaba tarifnih kot stališča Britanije, Velike Britanije je zelo nizka in eh, zato bomo prišli do tarifnih kvot, kot so v okviru STO. In zato je sprememba tukaj nujno politično obarvana in zato ne sme iti mimo pregleda eh, Evropskega parlamenta. Vse to je potrebno bilo že v izvirnih pogajanjih eh, za vsako posebno tarifno kvoto in zato mislim, da morajo, da morajo te zahteve ostati tudi v prihodnje. Skratka, delamo tukaj v zelo tesnih časovnih okvirih, jutri je rok za eh, predloge sprememb in mislim, da moramo pa tukaj vsi skupaj z poročevalci v senci poslati zelo močno opozorilo eh, komisiji, da gre za občutljivo materijo, kajti mi sami najbolje vemo, kakšne posledice lahko imajo napačne odločitve na tem področju za naše kmete in skupnosti. Hvala lepa, predseduj. Dziękuję, panie pośle. Tak, temat był przekładany. Hvala lepa. Ta tema je zelo pomembna. Mnenje eh, obravnavajo kolegi iz eh, INTE, torej najprej dobijo besedo poročevalci v senci, najprej gospa Müller, prosim. Gospod eh, predsedujoči, najlepša hvala poročevalcu za to eh, poročilo. Tu gre dejansko za carinske eh, kontingente za preostale države. Torej, to, te kontingente je treba pravično razdeliti. Mi se moramo pripraviti na izstop eh, Združenega kraljestva. Potovanje na Irsko je bilo zame zelo informativno. Moram priznati, da eh, se nisem zavedala tega, da bodo učinki tako veliki eh, na odnose med Irsko in Severno Irsko. Tu potrebujejo vsi neko pravno gotovost in pravno Zaradi tega sem tudi eh, vesela, da mi lahko sodelujemo pri tem poročilu in mi bomo pač eh, predlagali tudi spremembe, če bo to potrebno. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj gospa Skot. Naj se zahvalim gospodu Makartiju za njegovo mnenje moramo biti seveda govoriti v en glas, kar se tiče tarifnih kvot, tako stališča Velike Britanije kot stališča EU in tu se strinjamo, da je treba poseči tudi v pravila STO. Hkrati želimo zagotoviti tudi preglednost, če bo prišlo do kakršnih koli sprememb te uredbe. Toda, glede na to, na težave v pogajanjih o brexitu, je bilo lepo presenečenje, da smo tukaj slišali nekaj razuma, kar se tiče usklajevanja EU in eh, Združenega kraljestva in to kaže, da eh, Evropska unija ni tako eh, hud pogajalec. Upajmo pa seveda, da bo prišlo do sporazuma o izstopu, če pa bo tu prišlo do konflikta, se zdi, da je ustrezen postopek v okviru pravil STO. Tu je treba eh, preprečiti povečanju nepredvidljivih eh, dogodkov. Žal je pa britanska eh, vlada tu spodkopala lastno kredibilnost in je tu problematična stališča poštenega partnerja. Torej, ko govorimo o tarifnih kvotah, tu ne smemo dovoliti nikakršnega popuščanja v prihodnje, zato moramo biti zelo pazljivi, ko se o tem pogovarjamo. Sama sem eh, poslanka za jugozahodno Anglijo in številni kmetje pri meni eh, so pod vplivom teh zadev. Torej, predlog tarifnih kvot, kakršnega imamo, eh, je, se zdi ustrezen ne smemo pa spodkopati zakonske podlage za te odnose in celo obstoja teh ljudi v tem delu. Gospod Vazo. E, Hvala lepa. Torej, e, ko govorimo o tarifnih kvotah, kakršne poznamo danes, to, to ne zagotavlja ustrezne zaščite evropskih e, proizvajalcev tu mislim, da gre za velike napake, do, do katerih prihaja in zato imajo naši kmetovalci tudi takšne težave. Če je metoda izračunavanja nova tarifnih kvot dobra, potem je treba resnično dobro premisliti o našem, eh, naši pripadnosti eh, prostemu trgu in tako naprej. Tu ne smemo postaviti pod vprašanje celotnega sistema tarifnih kvot, zato da bi reševali samo tista področja, ki so zdaj v težavah. Ko govorimo o STO-ju in eh, GATU, kar je seveda nujno, kako nam lahko komisija zagotovi, da tarifne kvote ne bodo zrasle po koncu pogajanj? Hvala lepa. Posel Nikolson, pa ni pošte. Gospod Nikolson. Thank you. Hvala lepa, predsedujoči. Nekaj stvari je bilo že rečenih, ampak ko govorimo o zavezah za proizvode stališča STO, to se izvaja eh, po celotni Evropski uniji in eh, Združene kraljestvo je zdaj del tega. Videli še bomo, kaj se bo sploh zgodilo, ampak Eh, Evropska unija očitno meni, da je treba porazdeliti te tarifne kvote in zato, da se ustrezna uporaba dejansko odrazi, je stvari treba uh, dogovoriti do, decem do konca decembra 2020 ali do konca marca 2019, če ne bo dogovora. V skupnem pismu Evropske unije in Združenega kraljestva članicam STO so te stvari pojasnjene, kako, kakšna naj bi bila metodologija porazdelitev, ki je uh, ustrezno utemeljena. Čim bolj morajo zdaj stvari odraziti trenutne, obstoječe zaveze eh, eh, Združenega kraljestva kot članice Evropske unije, seveda tudi kasneje, ko to ne bo več. Eh, pozitivno sodelovanje je bilo do sedaj eh, tu na tem področju med Združenim kraljestvom in EU27 pri pogajanjih o tej zadevi. Kar pa se tiče mnenja, moram vprašati pripravljavca, namreč govori o nekaterih zadevah, ki mi niso povsem jasne. Če želimo eh, stvari omakniti od zgolj porazdelitve tarifnih kvot, je treba, jaz se tu referiram na predlog spremembe 4, ki govori o zavezi, da se izognemo eh, trdi meji med Severno Irsko in Republiko Irsko, eh, kar je seveda zelo pomembno stališče enotnega trga. Trenutno stvari niso, ne gredo v tej smeri in eh, britanska vlada se je strinjala, da v primeru eh, nedoseženega dogovora ostane del enotnega trga in da bodo eh, stvari torej tukaj še vedno v okviru zaščite eh, sporazuma iz leta 1998. Severnirske tukaj vsekakor ne bi smeli obravnavati drugače. Vprašanje je potem, kaj bi se zgodilo čez 10-15 let. Kaj ti takrat bodo ureditve med Severno Irsko in Združenim kraljestvom, če bi bile drugačne, to ne bi delovalo, zato moramo razmišljati tudi o tem. Potem še nekaj težav v zvezi z tem, kar Brusel o teh zadevah govori. Namreč tu ne more biti različne obravnave Severne Irske in siceršnje eh, in drugih delov Združenega kraljestva, kajti to je lahko zelo slabo za, proizvo, za, za proizvajalce oziroma predelovalce na Severnem Irskem, kajti v panogi kmetijstva eh, velja, da je Severna Irska izjemno pomemben trg za te proizvode. Uh, chairman, thank you very much. Uh, Hvala lepa. Gospod Mogenis je uh, uh, poročevalec v senci ELS, oziroma gospa Mogenis je posla, se, se opravičuje, da danes ne more biti z nami, kajti predseduje plenarnemu zasedanju. In zato me je prosila, da preberem njeno kratko izjavo o tem. She she... Takole pravi, zahvaljuje se poročevalcu. Eh, oziroma pripravljavcu mnenja za to pomembno zadeva in eh, želi povedati troje. Zagotoviti moramo kontinuiteto trgovinskih odnosov z državami zunaj Evropske unije, tudi po brexitu, na isti način, kot se to dogaja danes, vendar pravi, glede na to, da gre za občutljivo eh, vprašanje za proizvode, ki so pokriti s tarifnimi kvotami, moramo zagotoviti, da ta uredba ne bo Eh, slabo delovala na eh, stanje pri evropskih kmetih. Okvir STO ne sme pripeljati do tega, da bi se popolnoma na novo pogajali o tarifnih kvotah za dostop proizvodov na evropski trg in pravi, veselim se, da bom sodelovala za pripravljalce mnenja tudi v prihodnje. Hvala. Pan posel Kolumbija. Gospod Kolomba. Gospod predsedujoči, stališče pripravljavca eh, me je pripeljalo do tega, da nekaj konkretnih predlogov predstavim še sam. Bistveno je, da se kvote, ki jih uporablja Združeno kraljestvo, zdaj uporablja z tretjimi državami, da se jih ukine, ne pa porazdeli. Tu moramo biti zelo pazljivi, ko ocenjujemo tarifne kvote, ki se dejansko uporabljajo v Združenem kraljestvu, zato da ne bi prišlo do tega, da bo uh, uh, presežek uh, uvoza uh, prizadev drugih držav Evropske unije zaradi klimatskih sprememb in tako naprej. Tu je treba omejiti eh, pristojnosti komisije, zato da ta ne bo izkoristila eh, takšnega stanja, da bi prišla do ugodnejših komercialnih eh, sporazumov. In končno potrebujemo tu ustrezno, ustrezen nadzor podatkov z stališča držav članic, tudi z stališča oziroma iz strani Evropskega parlamenta. Tukaj naj povem, da bomo podprli pripravljalca mnenja v njegovim izvajanju. Hvala, predsedujoči. Mislim, da je eh, mnenje gospoda Meta McCarthyja, eh, Meta McCarthyja resnično dobro, uravnoteženo. Vsi pa vemo, da, da, da obstaja strah kmetov in vemo, kaj se je dogajalo ni tako pomembno, kaj se je dogajalo na referendumu, referendumu, ampak moramo ustrezno porazdeliti torej to zmanjšanje tarifnih kot. In eh, predstavniki očereje v Bolgariji, pa tudi drugot po Evropski uniji, predvidevam, da tudi v drugih panogah, so Eh, zaskrbljeni, kaj se bo zgodilo. Zato moramo eh, preprečiti, da bi jih eh, prisilili v neke stvari, ampak mora biti porazdelitev tarifnih kvot resnično poštena v okviru te prehranske verige. Hvala. Pan posel Kaputo. Gospod Kaputo. Eh, innanzitutto voglio congratularmi con il collega. hvala predsedujoči naj eh, čestitam gospodu mattu cartyju za odlično delo za odlično poročilo oziroma mnenje. Še posebej se je osredotočil na praktične vidike. Kar je bilo rečeno glede, v zvezi z brexitom in z negotovostjo o datumu dejanskega brexita, to pa seveda zahteva nekaj sprememb tudi v priporazdelitvi tarifnih kvot. Morda bo potrebno, da pridemo do dodatnih novih podatkov za porazdelitev, potem pa so tu še fitosanitarni ukrepi, ki jih je treba upoštevati, ki so močno vplivali na trgovino z drugimi državami v okviru STO. Skratka, to ni vedno vidno v teh informacijah. To zato zahteva od nas, oziroma ne od nas, pač pa zahteva tudi ustrezne politične odločitve, ki bodo vplivali na kmetijske trge, ki so seveda zelo občutljivi. Mislim, da Evropska komisija ne bi smela imeti neomejenih pooblastil tukaj, ko se odloča o tej porazdelitvi. Namreč brez ustreznega uh, uh, inputa Evropskega parlamenta Eh, to ne gre, tu moramo zagotoviti ustrezno preglednost in komisija lahko sprejema seveda delegirane akte samo, ko uh, ima za podlago mednarodni sporazum. To je tu potrebuje, za vse ostalo potrebuje potrditev Evropskega parlamenta za vsake druge eh, spremembe in mislim, da komisija mora, bi morala predložiti vsako zadevo skladno z postopkom parlamentu in svetu. Uh, Hvala uh, predsedujoči, poslušal sem gospoda Kartija in gospod Nikolson. Ko je gospod Karti govoril, je govoril o nečem, kar je nekaj imenoval uh, Severna Irska. Eh, obstaja del Združenega kraljestva, ki je del Združenega kraljestva in mu rečemo Severna Irska in tega ne smete obravnavati drugače kot vse ostale dele Združenega kraljestva po Brexitu. Preprosto to ne gre. Gospod Nikolson je rekel, da tu obstaja nek, eh, nek diskurs v Bruslu, nek poseben diskurs in tu se strinjam z njim. In to vidimo tudi v tem eh, osnutku mnenja. Severna Irska je del Združenega kraljestva in jo je kot tako treba tudi obravnavati dziękuję. Poprosimy przedstawiciela. Hvala lepa. Sedaj dajem besedo predstavniku komisije, gospod Jara. Thank you, chair. Hvala, predsedujoči. Naj se zahvalim pripravljavcev mnenja in nasplošno tudi vašemu odboru za interes, ki je dejansko zelo tehničen, ampak hkrati politično občutljiv dobro, lahko, danes lahko rečemo, da je, da se strinjamo z eh, cilji, z smislom, z pomenom te porazdelitve tarifnih kot med eh, Združeno kraljestvo in EU27 e po Brexitu. To sklepam iz tega, kar smo danes slišali in tudi iz tega, kar je bilo slišano prej v odboru. Tu pa naj povem dve zadevi. Kar se tiče tajminga, vsi vemo, da se je komisija pogovarjala o izstopnih pogojih, torej tu naj bi prihodno obdobje trajalo do konca decembra 2020. V tem primeru, eh, v takem primeru bo eh, Združeno kraljestvo šele takrat, konec 2020, izstopilo iz eh, carinske unije. Hkrati pa se mu vendarle pripraviti tudi na možnost, da ne bo sporazuma o izstopu. V tem primeru pa bi Združeno kraljestvo izstopilo iz carinske unije konec marca naslednje leto. In v tem smislu smo tudi pripravili predlog. Zato prosim, upoštevajte, da če želimo, da bodo stvari delovale, bo morala komisija tudi sprejeti nekaj izvedbenih aktov tehnične narave in bomo res potrebovali to uredbo, ki jo imate zdaj pred sabo, bo morala biti sprejeta do konca leta. Žal je tako. In drugič, za me je bistvena, bistveni predlog spremembe omejitev eh, eh, eh, obsega pooblastil komisije v tretjem členu. Tudi svet je to že omenil in tu smo seveda pripravljeni, da skupaj pridemo do neke ustrezne rešitve na medsebojnem dogovoru z svetom in parlamentom, zato da bo ta člen nekoliko bolj jasen, da ne bi imeli občutka, da so tu neka pooblastila večja, kot jih v resnici imamo vas pa svarim pred tem, da bi ta, to določ, določbo preprosto izbrisali, kajti eh, vsekakor mora priti do pogajanj v okviru STO in eden od temeljnih stebrov tukaj je, da prepričamo svoje partnerje, da stvari delamo na podlagi dejanskih, konkretnih številk, pravilnih podatkov. In v tem trenutku ne moremo izključiti možnosti, da naši partnerji pridajo z drugačnimi številkami in ravno zaradi tega, ravno zaradi tega moramo biti pazljivi. Zaradi tega smo predlagali to določbo, ta, to pooblastilo v tretjem členu, zato da bi lahko uh, us, imeli z, z, kot podlago za odločanje ustrezne pravilne številke. Na ta način se želimo izogniti tudi temu, da bi kasneje nas lahko kdo kritiziral uh, v nekih postopkih eh, razreševanja sporov. Seveda pa bo parlament absolutno eh, eh, vključen, vemo, da gre tu za delegirane akte, skratka, imeli boste vse možnosti, da pregledate te zadeve in jih tudi zavrnete. Hvala lepa, toliko z moje strani. Hvala lepa. Besedo dobi poročevalec, prosim. Eh, hvala lepa predsedojoči, vsem poročevalcem v senci, hvala vsem članom za njihove prispevke. Kot sem že povedal, je časovni okvir zelo tesen in mislim, da to govori zelo dobro o tem, da gre najbrž za najpreprostejši del pogajanj o eh, Brexitu. Eh, in eh, predlog eh, eh, stališča komisije bo najbrž dober test za to, dober preizkus. Žal ne slišimo več. Torej, tu je nekaj težav in upam, da bomo prišli do močnega, robustnega stališča, tudi stališča parlamenta. Hvala komisiji za njene opombe. Kar se tiče govornikov, ki so govorili o Eh, območjih eh, na Irskem po izstopju, lahko rečem samo tole. Tudi sam si želim, da bi kmetje v vseh šestih eh, okrožjih na Severnem Irskem še naprej imeli dostop tako do, Evropske unije, do, do trga Evropske unije, kot do trga Združenega kraljestva in upam, da bodo tudi kmetje v mojem volilnem okraju lahko Eh, dobro delovali še naprej. In ravno zaradi tega je pomembno, da so stvari ustrezno urejene. Eh, eh, le na ta način bo vsem na irskem otoku zagotovljeno dobro življenje. Hvala lepa. Rok jutri poteče ob trinajsti uri. Sprejetje mnenja bo v ponedeljek v Strasbourgu gospod Des in drugi bodo to verjetno kritizirali, vendar mi smo sedaj ob koncu našega mandata. Prosimo za eh, razumevanje. Naslednjič se vidimo 8. oktobra 15.18.30 in 9. Eh, oktobra od 9 do 12.30 in od 15 eh, do 18.30. Prišli smo do konca tega sestanka, načrtovanega konca, mislim, da lahko pravzaprav tolmače tudi prosimo, da podaljšajo svoje delo. Oglejmo si rezultate tekme v odbojki.